micro is on. Yeah? Okay. Colleagues, good afternoon. Spoštovani kolegi, dober dan. Prosim, zasedite svoja mesta. Čez eno minuto bomo začeli. Prosim, udobno se namestite in zasedite svoja mesta.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 ki se je zaključila 16. julija 2009. Spoštovani gospe in gospodje, pred dvema tednoma sem bil v Vesta Plata, kjer smo obeležili začetek druge svetovne vojne. Ta vojna je umorila na milijone ljudi in povzročila rane za 50 let in še več. In ne smemo dovoliti, da se takšna stvar kdajkoli ponovi v Evropi. V zadnjih dveh tednih je prišlo še do drugih e, nasilnih dejanj. Eh, dva predstavnika španske civilne garde sta bila ubita, medtem ko sta opravljala svojo dožnost. Nažalost vas moram